So, bevor ich mich hier noch vergaloppiere äh, in weiteren Ankündigungen, geht es jetzt los. Und zwar mit der Verabschiedung. Enajsto točko bomo preložili v skladu z 70. členom poslovnika. Gre za glasovanje o presoju vplivu nekaterih javnih in zasebnih oziroma evropske okoljsko-ekonomske račune. To bomo preložili glede za poročilo Antonesko. Prav? Na voljo so vsi jeziki razen estonščine in malteščine. Sedaj pa vsi natančno prisluhnite. Prihodnji ponedeljek bomo imeli mm, zasedanje, javno predstavitev in sicer pravica do vode to bo premijera od 15. do 18.30. Tisti, ki imajo dostop do parlamenta, lahko tako ali tako pridejo. Ob tem pa se je že registriralo 274 obiskovalcev, ki želijo prav tako biti na tej seji. Zelo veliko gostov bomo pozdravili. In eh, zelo lepo bi bilo, če bi v ponedeljek popovdan lahko tukaj videli tudi veliko poslancev v tej dvorani namreč. Nikogar ne moram prisiliti k temu, ampak eh, zelo bi mi bilo všeč, če bi imeli polne vrste tudi v vrstah za poslance. Sledi poročilo COP19 iz Varšave. Poročilo je na voljo na spletni strani med eh, dokumenti. Tam lahko to najdete. V skupini koordinatorjev smo se odločili, da bomo spet poslali skupino oziroma delegacijo na COP20. To je sedaj v pripravah in Mario Pirijo bo danes eh, sprejel skupino obiskovalcev, pa tudi Peter Lize med deseto in enajsto. Šesto sporočilo je naslednje. Z delovno skupino za zdravje bomo od 12.30 do 14.45 v A1E2 e imeli sejo na temo zdravja. In še zadnje sporočilo, več trialogov je bilo, pošiljanje odpadkov oziroma prevoz odpadkov. Drugi trialog je predviden za 6. marec, prvi trialog je torej potekal in tudi invazivne tuje vrste. Prvi trialog je bil včeraj, 11. in eh, prenova CETIS 5. marca bo trialog na to temo. in dajatve Prag. 23. januarja je bil prvi trialog, drugi trialog bo danes. In še ETS za letalstvo. To je zgodba brez konca, Peter Lize. Prvi trialog bo 18. februarja. To so bila moja sporočila. Tretja točka je sprejetje zapisnikov sej 25. in 26. septembra, 16. in 17. decembra in 9. januarja. Nihče ne ogovarja, zato je to sprejeto. V redu, sedaj pa raven hrupa motornih vozil. Poročevalca žal ni z nami, ampak eh, Marina Jarnokodok, ki si je več kot ustrezna zamenjava za njo. Izvolite. Thank you. I am the new Uski. Hvala, jaz sem nova gospod Uski. Prebral bom točno tako, kot je on zapisal skupaj oziroma vključno z slovničnimi napakami. Ampak brez naglasa. Glede na stopnjo oziroma fazo v pogajanjih glede ravni hrupa motornih vozil, moramo sedaj predložiti osnutek za drugo obravnavo. To bo odobril odbor NV. Uradni rok za vložitev predlogov sprememb je 25. februar. Kompromis je rezultat težkih pogajanj, zato odboru predlagam, da besedilo spreme v trenutni obliki. Tako <laughs> lepo sem prebrala. Hvala lepa. Hvala lepa. Dvajsetega februarja bomo začeli z drugo obravnavo, petindvajsetega je drugi trilog. Devetnajstega, dvajsetega marca bomo glasovali, na plenarno zasedanje bo to aprila kot eh, toliko drugih dosijejev. Poslali so nam eh, eh, stališče sveta, oziroma naj bi ga poslali do 24.-25. februarja. Toliko o tem dosijeju. Mislim, da sledi poročilo uročev gre za spremembo uredbe o tehničnem izvajanju kjotskega protokola glede okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in krati bomo obravnavali tudi spremembo iz dohe in izpolnjevanje obveznosti. Poročevalec ima besedo. Thank you, chairman. Colleagues. Hvala lepa, gospod uh, predsednik, kolegice in kolegi. Sprememba iz Dohe uvaja drugo ciljno obdobje v okviru Kjotskega protokola, začenši z 2013 in konec bo leta 2020. Vključuje pravno zavezujoče obveze za zmanjševanje emisij. Na konferenci o podnebnih spremembah V Dohi smo sprejeli tudi dve odločitvi glede tehničnega izvajanja teh zavez v zvezi z računovodstvom in upravljanjem kiotskih enot. Obenem imamo na ravni EU dve vrsti zakonodaje, gre za ETS in za odločbo o skupnih prizadevanjih v zvezi z pravili glede tehničnega upravljanja in računovodstvom. Po drugi strani imamo nacionalne registre in register na ravni EU za obračunavanje emisij. Jasno je, da izvajanje Kjotskega protokola po letu 2012 zahteva določena pravila, zato da bi zagotovili učinkovito izvajanje skupnih prizadevanj in zavez Evropske unije skupaj z državami članicami in Islandijo. In da bi poskrbeli, da bo to v skladu z ETS in odločbo o skupnih prizadevanjih. Ne bom se spuščal v podrobnosti, pravila so lepo razložena v predlogu komisije pa, morajo pa pokrivati več področji. Gre za procese upravljanja z enotami, naprimer prenos kiotskih enot z vsemi področji, to gre za prenos, preklic, nabavo in tako naprej. Drugo področje je obračunavanje v zvezi z prehodom iz prvega v drugo ciljno obdobje. Tretje področje je oblikovanje in vzdrževanje rezerv presežka prejšnjega obdobja in imamo tudi novost, to so rezerve ciljnega obdobja. Novo področje pa je obračunavanje deleža prihodka v zvezi z enotami zmanjšanja emisij, to je povezano z prožnimi mehanizmi Kyoto. Prav tako pa bo prišlo do prvega mednarodnega prenosa AAU-ja. V razlagi komisija zagotavlja dovolj podrobnosti in razlag za to, da bi ta pravila pripravili. Njihovega argumenta ne želim ponavljati, ampak Nekaj je elementov, ki jih vseeno želim izpostaviti. In sicer reševanje negotovosti in prilagoditev. Zneski držav članic so določeni v predlogu komisije, v sklepu komisije za ratifikacijo dogovora iz Dohe. Vse negotovosti ali prilagoditve pri določanju skupnih zneskov bodo vplivale le na AAU-je iz Evropske unije. Količine za države članice so torej fiksno določene. Določena pravila glede obračunavanja na mednarodni ravni prav tako še niso formalno sprejeta ustrezna mednarodna pravila glede obračunavanja in doseganja ciljev so bila sprejeta vsaj na vsebinski ravni v Varšavi leta 2013. Vendar formalni sprejem naj bi se zgodil decembra 2014 v Limi. velik del teh mednarodnih pravil so sprejele vse strani v okviru drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola. Zato lahko nadaljujemo z izvajanjem teh pravil, vendar vse vsebinske spremembe morajo biti zapisane v delegiranih aktih, ki jih bomo posredovali komisiji. To je vse v zvezi z uredbo. Želim podati le še zaključek in sicer področje uporabe predloga spremembe uredbe o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih v EU. V polni meri upošteva potrebo po pripravi in sprejetju specifičnih in skladnih pravil, potrebnih, da se zagotovi tehnično izvajanje kjotskega protokola. Toliko o prvem delu, o prvem poročilu. Predlagam, da imamo sedaj razpravo, potem pa nadaljujemo z drugim delom. Äh, Morda bi peto in šesto točko obravnavali kar skupaj, kajti eh, tako smo se tudi dogovorili. Mislim, da bi bilo tako najbolje. No, tako so mi vsaj dejali. Okay, I'll continue with the second one. Um, Hvala lepa, bom nadaljeval torej z drugim poročilom. Sprememba iz Dohe je bila sprejeta strani pogodbenic Kjotskega protokola, ampak uh, vsaj tri četrtine uh, pogodbenic kjotskega protokola mora sprejeti tudi ustrezne mehanizme, da bi vse skupaj začelo veljati. To pomeni, da morajo države članice Islandija in Evropska unija v celoti ratificirati spremembo iz Dohe, da bi jo lahko začeli izvajati pravočasno. Sklep sveta je sprejel oziroma oblikoval podlago za izvajanje spremembe iz Dohe, kar velja za države članice EU in Islandijo. Več elementov želim eh, povdariti v okviru tega sklepa sveta. Glede na to, da smo leta 2009 sprejeli podnebni in okoljski svežen, ki zajema še posebej sistem za trgovanje z emisijami EU in sistem za porazdelitev prizadevanj, lahko ugotovimo, da države članice že izvajajo cilj 20-odstotnega znižanja emisij do leta 2020. Cilji držav članic v okviru okoljskega in podnebnega svežnja za enkrat niso predne spremembe zaradi ratifikacije kjotskega protokola. Ravni emisij dodeljene posameznim državam članicam so določene v sklepih sveta. Gre za tabelo 1 v prvi prilogi. Predlog komisije ne določa absolutnega števila AAU-jev. To so dodeljene, dodeljene količine. Količine se izračunajo kot eh, razlika med skupnimi količinami dodeljenimi EU in Islandiji ter državo članico. Skupna količina za države članice torej ostaja vedno enaka. Skupni AAUI bodo namreč določeni le v poročilu za obračun skupnih AAUE. V tem poročilu bi lahko prišlo do sprememb, potem ko ga skupine strokovnjakov pri Združenih narodih pregledajo vendar menim, da je sistem ETS vključil postopek skladnosti in eh, kjotski protokol prav tako vključuje določene mehanizme. Zato bomo lahko zagotovili, da bo Evropska unija skoraj zagotovo spoštovala vsa pravila na tem področju v okviru drugega ciljnega obdobja, iz kjotskega protokola. Še nekaj. Udeležba tretjih držav v sistemu ETS Evropske unije. Več primerov smo imeli tukaj. Prvi primer je Islandija. Islandija ni država članica Evropske unije, ampak vseeno sodeluje v sistemu ETS Evropske unije. Prav tako pa namerava izpolniti svoje zaveze iz drugega ciljnega obdobja Kjolskega protokola skupaj z Evropsko unijo. Tukaj je potreben nov dogovor med državami članicami EU in Islandijo. Udeležba drugih tretjih držav v sistemu ETS EU, ki niso skupaj v odložbi o skupnih prizadevanjih, ne vplivajo na spoštovanje obveznosti EU držav članic in Islandije. In še zadnje, kar želim izpostaviti. Namreč predlog komisije ne vsebuje specifičnih določb za tehnično izvajanje Kjotskega protokola. predlagan postopek ratifikacije upošteva ali predvideva, da bi vse strani dogovor izvajale v skladu s pravili. Jasno je tudi, da je treba razviti ustrezna tehnična pravila in jih prilagoditi v Evropski uniji in v državah članicah. Predlagani sklep o ratifikaciji prav tako temelji na domnevi, da bo vsaka država članica odgovorna za oblikovanje in vzdrževanje svoje upravičenosti do izvajanja prenosov v okviru Kjotskega protokola. Prenosi mednarodnih dobropisov v okviru EU ETS se izvaja v Evropski uniji oziroma v registru Kjotskega protokola na ravni EU. Mehanizem ambicij v okviru Kjotskega protokola je novost in to je prav tako vključeno v sklep sveta. Namreč vsaka država članica lahko sama poveča svoje ambicije, tako da se prostovoljno odpove dobropisom. Vsak eh, formalni odpis dobropisu mora biti opravljen na ravni skupnosti. Država, komisija ne predpisuje postopka za to vrstne formalne spremembe in ta postopek bo treba sprejeti, če se bo tak primer pojavil. Mislim, da bo sklep EU o ratifikaciji sklenitve spremembe iz Dohe k Kjotskemu protokolu, k okvirni konvenciji Združenih narodov in skupnemu izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe predstavlja odločno znamenje o prizadevanjih in vodilni vlogi EU in njenih držav članic pri soočenju s podnebnimi spremembami na mednarodni ravni. Moj predlog je, da podamo svoje soglasje v osnutku predloga komisije. Hvala lepa, sedaj pa razprava najprej poročevalci v senci. Prvi je gospod Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. And first of all, uh... Hvala lepa, gospod eh, predsednik hvala, gospod Urečev, za vaše delo in za podglobljeno razlago. Cenim vaš pristop k te temi in najprej želim povedati, da je tudi z našega vidika zelo pomembno, da dosije sprememo čim prej. To je za nas ključnega pomena in hvala lepa, da se tudi vi trudite v to smer. Mislim, da imam dve pripombi v zvezi z obema dosijema. Gre za komentar poročevalcu in vprašanje komisiji. Poročevalec. Glede vsebine se strinjamo v veliki meri, tako da to ni problematično. Le pri petem predlogu spremembe se nam zdi, da predvidevate, kakšen bo dogovor na ravni EU, vendar po našem mnenju ne bi bilo dobro, da bi to vključili v ta del zakonodaje. To bi morali storiti v Limi, na mednarodni ravni. Če pa že to zapisemo tukaj, bi bila to precej stroga izjava do tistih držav, ki imajo težave s tem stališčem. Kakor sem dejal, strinjam se z vsebino in uh, verjetno to ni problematično. Mislim, ne, da ni nobene potrebe potem, da bi to vključevali v evropsko zakonodajo na tem področju. Prepričan sem, da bo to rezultat, ampak ne vem, zakaj bi to morali sedaj vključiti v zakonodajo. O, ni nobene potrebe za to, zato mislim, da predlagam, da predlog spremembe 5 prilagodimo. In sedaj še vprašanje za komisijo. Tukaj govorimo o drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola. Pogodbenice naj bi dvignile svoje cilje, zaveze, naj bi bile močnejše do leta 2020. Z vidika EU je to popolnoma preprosto, kajti že sedaj smo na poti, da bomo izpolnili cilj 20 odstotkov in če si pogledamo stroškovno učinkovito pot do leta 2030, potem je jasno, da je najboljša pot minus 25 odstotkov na domači ravni to je jasno. Vprašanje za komisijo je torej naslednje, kako se bo to izvajalo. Ali bomo spremenili ali revidirali sklepe sveta, ne vem, kaj se bo zgodilo, lepo prosim za razlage tukaj mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se fiksirali na temo zmanjšanja emisij, pozabili pa na to drugo pomembno razpravo. Jasno je, da bi Evropska unija morala imeti bolj ambiciozne cilje do leta 2020 in uh, ne želim, da bi v tem dosegu fiksno določali zneske. To je vprašanje za komisijo. Drugače pa podpiram vaše delo. Najpomembneje je, da se dogovorimo o teh dosejih in uh, veselim se že nadaljnega sodelovanja z poročevalcem, kaj ti, no, do sedaj smo zelo dobro sodelovali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj je eh, Kriton Arsenis, potem pa gospod Kalanen. Um, like the... Hvala lepa. Tudi sam cenim delo poročevalca. Mislim, da je delal zelo dobro. Kot druge kolegice in kolegi, želim tudi sam povdariti, da je zelo pomembno, da sprejmemo to poročilo, da se postopek ratifikacije lahko nadaljuje. Ampak tudi svet pozivam, da pospeši postopke. Po naših informacijah naj bi svet o tem odločil junija ali kasneje. Po mojem mnenju to ni prav. Če želimo biti odgovorni do drugih pogodbenic, moramo res čim prej doseči rezultate na to temo. To bo ključnega pomena, kaj te kolegice in kolegi opozarjam vas, da je to tista najpomembnejša stvar, ki smo jo dali državam v razvoju. Njihova velika zahteva je bilo financiranje in uh, ciljno dobje dve iz Kyoto. Države članice tukaj opravljajo svojo nalogo, sicer ne vse enako, ampak mislim, da moramo vsaj čim prej ratificirati ta sporozum. To je zelo nujno in zelo pomembno. Vložili bomo nekaj predlogov sprememb, seveda ne bomo se dotikali dogovora oziroma sporozuma. Predlog sprememb bodo v zvezi z uvodnimi izjavami, kajti na nek način želimo tudi spodbuditi razpravo. Hvala. Martin Kellerman. Hvala lepa, gospod predsednik. V nasprotju s poročevalcem lahko rečem, da se ne strinjam s tem, da bi lahko podpis spremembe iz dohe poslal močan signal drugim v svetu v zvezi z bojem proti podnebnim spremembam. Vsi poznamo številke, brez Islandije predstavljamo 11 odstotkov globalnih emisij, delež pa se bo v prihodnosti še zmanjšal. Prav tako vemo, da se je sedaj začelo drugo ciljno obdobje, vendar veliko držav je izstopilo iz kjotskega protokola, zato bo to sedaj zajemalo le 14 do 15 odstotkov globalnih emisij. To seveda ne pomeni, da ni nobene potrebe po tem procesu. Povedati želimo le, da nismo prepričani o tem argumentu države članice in Evropska unija so se zavezali, da bodo izpuz, zmanjšali izpuste v okviru mednarodnega režima. Mislim, da moramo storiti vse za to, da bo naša zakonodaja konsistentna in da bo omogočala ustrezno delovanje teh sporazumov. Zato mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo hkratno izvajanje instrumentov za ratifikacijo. Dodatni pogovori bodo tekli v Limi, zato se bodo prav gotovo pojavile težave. Komisija mora imeti nekaj manevrskega prostora, vendar po našem mnenju obstaja tveganje, da bi komisija presegla svoje pristojnosti. Na tehnični ravni to zadeva predloge predlag poročevalcev in komisije za delegirane akte. Delegirani akti sploh niso problem pri številnih delih zakonodaje, če se uporabljajo tako, kot je treba, vendar na tem področju se pojavlja možnost za politično uporabo delegiranih aktov in to ni prav. Naprimer, ne ključni elementi, naprimer jasni prenosi in nekateri tehnični elementi vzbujajo skrb, zato bi morali vse skupaj preučiti še enkrat. En primer je predlog spremembe. Dve, poročevalec predlaga, da bi preseške dobropisov za oglik reševali z delegiranimi akti. To je prav gotovo politično obarvan predlog, zato bomo sami v zvezi s tem uložili nekaj predlogov sprememb. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo dali besedo. Komisiji gospod Ajhot je postavil vprašanje in zdaj imate priložnost, da odgovorite. Thank you. Uh, good morning. Hvala, dobrodan vsem. Najprej nekaj besed v zvezi z vprašanjem, ki ga je postavil gospod Ajkut. Poročevalec je v uvodu že povedal, da smo vzpostavili nov postopek v okviru kjotskega protokola in sicer mehanizem za ambicije oziroma dodatna prizadevanja, ki eh, olajšuje državam, ki želijo izboljšati svoja prizadevanja, eh, da je postopek za to lažji. Poročevalec je tudi povedal, da se bomo morali odločiti, kako dejansko izvajati ta postopek v Evropski uniji, ko bomo sprejeli odločitev. Razlog za to je naslednji. Obstajajo različni načini, kako to storiti. O prvem načinu je prav tako že spregovoril poročevalec. Gre za zmožnost držav članic, da posamezno povečajo svoja prizadevanja, eh, kar vključuje kjotske enote, ne pomeni pa nujno povečanja cilja v kjotskem protokolu. Možnosti za povečanje prizadevanj, ki vključujejo cilje EU in držav članic v okviru priloge kjotskega protokola, eh, tu je takole. Odločitev v okviru Evropske unije eh, bi morala slediti odločitvi zakonodajalcev EU ko gre naprimer za povečanje ambicij v sistemu ETS, eh, bi to moralo eh, vključevati postopek soodločanja med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom. Prav tako, če se želimo odločiti okrepiti cilje v okviru sklepa o skupnem prizadevanju, bi potrebovali zakonodajni akt eh, obeh zakonodajalcev. Drugi korak po takšni odločitvi v okviru zakonodaje eh, je obvestitev ZN. Kjotski protokol predvideva poenostavljeni postopek, ki ne zahteva ratifikacije, vendar pa je spet odvisno, kako bomo postopali. To je odvisno tudi od analize komisije. Verjetno bomo potrebovali eh, odobritev pogajalcev za spremembo pogodbe. Če bi želeli pogajalci povečati svoje ambicije, ampak ponovno bi takšna odločitev zahtevala zakonodaj, zakonodajni akt, ki bi bil sklenjen v postopku soodločanja. Tako bi se odločili, kako bi znotraj EU lahko države članice povečale svoje ambicije. Hvala lepa, zdaj pa ima besedo še poročevalec. Sam bi se najprej zahvalil kolegom za podporo, pa tudi za nekatere kritike. Ko gre za spremembo, oziroma predlog spremembe številka 5, o, o tem lahko še razpravljamo, tudi sam imam nekatere pomisleke v zvezi s tem in lahko bi res uvedli določene spremembe. Kar se tiče časovnice za sprejetje in kar se tiče pogajanj o tem delu, moramo upoštevati tudi Evropski svet pri tem postopku ratifikacije. Časa pa res nimamo na voljo veliko. Moramo se potruditi in poskušati pospešiti postopek eh, tudi pri našem sodelovanju z Evropskim svetom. To pa bi bilo vse z moje strani. Hvala. časovni rok eh, za eh, predajo predlogo spremembe 17. februar ob 12. 6. marca bomo o njih glasovali v našem odboru, potem pa še eh, v okviru plenarnega zasedanja bodo potekalo aprila. Zdaj pa lahko nadaljujemo s strategijo o alkoholu. Kolegica Romana. Jordan je ena izmed poročevalk. Izvolite. <clears throat> Eh, alkohol sicer ni bil tema, s katero eh, sem se v preteklosti veliko ukvarjala, je pa po mojem mnenju izredno pomembna, zato sem zelo vesela, da sem lahko bila del ekipe, ki je pripravila resolucijo in vprašanje Evropski komisiji. Moram povedati, da sem bila sama precej presenečena, ko sem eh, prebrala dejstvo, da je Evropa, da je Evropa tista regija, v kateri njeni prebivalci zaužijajo največ alkohola na svetu. Um, sam podatek sam po sebi ni alarmanten, če ne beremo potem tudi naprej podatke Svetovne zdravstvene organizacije, da se uživanje tega alkohola seveda ima tudi zdravstvene posledice in da se to da te posledice so tudi, imajo vpliv tudi na evropsko prebivalstvo. Eh, leta 2006 je sicer nastala evropska strategija, ki pa zajema le šest let, torej do leta 2012 je veljala. In eh, po eh, oceni Evropske komisije ta strategija ima določene rezultate. Je pa seveda čas, da se vprašamo, kako zdaj naprej, kajti Veljavna strategija se je iztekla, akcijskega načrta nimamo, kaj zdaj za naprej podpreti. In sama moram reči, da menim, da kljub temu, da se je strategija iztekla, da je prav, da podpremo eh, komisijo pri tem, da pripravi akcijski načrt eh, in da ne samo, da jo podpremo, ampak da jo spodbudimo, da tega res čim prej pripravi, najkasneje do septembra letošnjega leta. Mislim pa, da je tudi čas, da komisijo spodbudimo in od nje zahtevamo, da pripravi tudi novo strategijo. Um, predvsem zaradi tega, ker so bile v evropski družbi um, velike spremembe, uh, predvsem jih je prinesla kriza in s to krizo seveda pričakujem, da so tudi spremenjene okoliščine glede uživanja alkohola. Krizni čas je tak čas, da uh, ljudje uh, prej posežejo po alkoholu zaradi brezizhodne uh, situacije. Uh, Ta kriza je še posebej um, udarila po mladi generaciji in mladi vemo, da so tudi tista najbolj ranljiva skupina, ko govorimo o alkoholu. In to je še dodaten razlog, da menim, da je potrebno čim prej pripraviti to novo strategijo glede, uporabe, glede um, omejitev učinkov alkohola. Mislim pa, da moramo biti pri tem fokusirani, torej osredotočeni na problem, uh, ne pa na to, kako bomo zaposlili birokracijo. Ta problem je zaščita in preprečevanje prekomernega uživanja alkohola in še posebej moramo biti osredotočeni na mlade in na zmanjševanje posledic, ne pa na to, kako bomo zdaj uvajali neke nove administrativne obremenitve. In uh, sama moram kar odkrito povedati, da dvomim, uh, da bi dodatno označevanje pri alkoholu imelo to lahko kakšne pozitivne učinke. Kajti že zdaj, če kupimo alkoholno pijačo, pri vsaki steklenici vidimo, da je v njej tudi um, dodan podatek o procentu alkohola. In uh, ne verjamem, da bi še kakšne dodatne informacije imele uh, um, lahko vpliv na to, da bi ljudje manj posegali alkohol, po alkoholu. Se, kolegom bom prisluhnila, prisluhnila bom njihovim argumentom in sem odprta za debato na to temo. Um, mislim, da pa, mislim pa, da so tisti ukrepi, ki so najmočnejši z evropske ravni, uh, to, da predvsem več osveščamo, da še ukrepimo osveščanje o posledicah pitja alkohola, predvsem o posledicah pitja alkohola, kajti mladi se ne zavedajo, kako hude so lahko posledice, eh, če je prekomerno pitje alkohola redno, eh, redno. Potem mislim, da moramo eh, še okrepiti svojo bazo podatkov, moramo imeti močno evropsko bazo podatkov, Eh, ki, ki jo tudi analiziramo in na podlagi teh podatkov seveda še močneje izmenjevati dobre prakse. Predvsem je pa um, pitje alkohola zelo odvisno od nacionalne kulture in zato menim, da tu je pač treba še naprej postopati v skladu z načelom subsidijarnosti in uh, pričakovati od držav članic, da bodo ustrezno ukrepale. Seveda pa mora biti za strani Evropske unije tudi um, pos, določen proti, pritisk nad eh, izvajanjem potem nacionalnih planov. Hvala. Thank you very much. Next speaker is Chris Davis. Hvala lepa, Chris Davis je naslednji. Thank you, Chairman. Uh, Hvala, predsednik. Poročevalec v senci za našo skupino, pozem eh, poročevalka, je Rebeka Taylor, ki danes, eh, ki je danes ni to tako, da naj povem nekaj pripomp v njenem imenu. Eh, zdi se je pomembno, da se se izpostavi, koliko škode alkohol povzroča v Evropski uniji in v družinah, ki jih prizadane alkohol. Podpira prizadevanja poročevalke za vzpostavitev akcijskega načrta. Eh, pa tudi eh, razmislek o ukrepih, ki bi jih lahko izvajali na evropski ravni za spopadanje s problemom. Evropska unija mora vključiti vse zainteresirane strani v posvetovanje in ugotoviti, kaj kdo lahko stori. Seveda, industrija želi ustvarjati dobiček, vendar moramo razmisliti o teh vprašanjih. Tako da se zdi eh, takšno vprašanje izpostavljeno v okviru omenjene resolucije zelo pomembno. Eh, Eh, sam sem malce raziskoval na Googlu. Pogledal sem, koliko ljudi umre zaradi posledic alkohola. Svetovna eh, zdravstvena organizacija eh, navaja 2,5 milijona ljudi, ki umrejo vsako leto zaradi alkohola in od tega je 320 tisoč mladih. Zloraba alkohola vsako leto eh, zahteva 75 odstotkov med smrti američanov. V Združenem kraljestvu naj bi prezgodaj umrlo 7 tisoč ljudi, nekateri se celo opijajo do smrti, recimo v soboto zvečer. In uh, to naj bi bilo celo pocenjeno število. Alkohol je pri nas na voljo dan in noč. Marihuana oziroma kanabis, ki je droga, ki v, po mojem, kolikor jaz sem še ni ubila nikogar, pa vas lahko popelje v zapor za pet let. Tako kot je dejala Romana Jordan, nacionalne kulture, nacionalne navade imajo velik vpliv na uživanje alkohola. Različne politike se izvajo na nacionalni ravni, ko primerjamo alkohol in druge droge, iz, večina izmed katerih je nedovoljenih. Žal pa je po mojem mnenju Evropska unija v manj privilegiranem položaju in ne more narediti prav veliko v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa. Glenis Wilmot. Hvala lepa. Sama sem zelo vesela, da smo si vzeli čas za to razpravo. Vsi se zavedamo, kako velike težave povzroča alkohol v Evropski uniji. Tu povzroča največ težav, torej pri nas, kot drugi na svetu. Nekaj pa postaja vse bolj jasno in sicer povezava med alkoholom in rakom sedem vrst raka ima dokazan, dokazano poveznost z uživanjem alkohola. V Združenem kraljestvu, smo v Združenem kraljestvu, eh, imamo približno 3000 primerov raka dojke, ki je povezan z uživanjem alkohola. To je ogromna številka in to velja samo za Združeno kraljestvo. To je le del škode, ki jo povzroča alkohol. Potem imamo tudi še bolezni. Jeter, srčno-žilne bolezni, eh, duševne bolezni. Eh, potem pa je tu seveda še težava vožnje pod vplivom alkohola in vsi problemi, ki nastanejo zaradi tega. Seveda je pomembno izvajati ukrepe tako na nacionalni kot na evropski ravni, ampak kaj lahko dejansko storimo? No, komisija mora nujno ob, čimprej obnoviti strategijo alkoholu, države članice morajo imeti platforme za razpravljanje o težavah, ki jih povzroča alkohol in potem moramo razmišljati tudi o naprimer minimalno določenih cenah. Mislim, da bi morali razpravljati tudi o tem. Prav tako moramo razmisliti o tem, kako se alkohol trži in kako se alkoholne pijače označuje. Verjet, vem, da se veliko izmed vas ne strinja eh, z mano, ampak jaz mislim, da bi morali barvno označevati eh, alkoholne pijače. Obstaja velika povezava med uživanjem alkohola in prekomerno težo in ogromno ljudi se tega ne zaveda veliko predlogov sprememb je bilo in bo vloženih, me pa veseli, da uživamo veliko podporo med vsemi političnimi skupinami in veselim se napred, že napredka, ki ga bomo dosegli skupaj s kolegi o tej tako zelo pomembni temi. Karl Šliter je naslednji. Ja, tudi meni se zdi zelo pomembno, da imamo to razpravo ampak bi si tudi sam želel celovite strategije o alkoholu strani komisije in potem še obsežen akcijski načrt. Ne bi se toliko zanašal na samo regulacijo, kot smo to počeli do zdaj, saj nismo dosegli zaželenih rezultatov. In če nekaj ni uspevalo tako dolgo časa, zakaj bi s tem še nadaljevali? Cilj akcijskega načrta bi po mojem mnenju moral biti splošno zmanjšanje uživanja alkohola. In ne samo to, da poskušamo zmanjšati negativne učinke med različnimi podskupinami prebivalstva, kot so naprimer mladi ali nosečnice ali alkoholiki. To ima negativen učinek na celotno prebivalstvo. O tem je govoril že kriz. In tudi, če bi kriz dejal, da lahko najdete uh, jasne povezave med uh, rakom pljuč in eh, kajenjem kanabisa. No, dobro, o tem to je razprava za drugič. Torej, alkohol ima negativen učinek. Kot član skupine zelenih pogosto, se pogosto spomnim na načelo tisti, ki onesnažuje plača. Imeli smo eh, švedsko studio, študijo o alkoholu in če bi izračunali stroške eh, alkohola za družbo bi to privedlo do 90 evrov na en liter čistega alkohola oziroma 800 švedskih kron. To je ekstrem za današnje standarde, ampak eh, čudno je, da je komisija eh, pozvala švedsko pred sodišče, ker smo imeli preniske davke na pivo, ampak to je malce smešno. in te stopnje so bile enake že zelo dolgo časa, naprimer od leta 2007. In če Evropa ne bi mogla doseči minimalne stopnje obdavčitve alkohola, bi po mojem mnenju morali vsaj slediti enaki logiki, kot jo ima sodišče Evropske unije pri eh, sodbah v katerih pravi, da ima zaradi razlogov zdravja država možnost, da uvede davke za uh, uvoz iz namemne države. Torej, če se alkohol prodaja prek spleta, sodišče pravi, da lahko država članica uvede trošarine med uh, eh, namemno državo in državo potrošnico. Ne vem, zakaj ne bi uh, veljalo enako, če bi alkohol uvažali iz drugih držav v svojo državo. Na Švedsko, naprimer, iz Švedske vozijo avtobusi v Nemčijo, da tam lahko nakupijo velike količine alkohola, naprimer par sto kilogramov. In to bi moralo zadostovati za nekaj let, ampak ne zadostuje, ker se ta alkohol potem prodaja naprej in na koncu konča med mladimi. Meni se to zdi absurdno. Če ste turist in uh, najdete v državi, ki obiščete nekaj zanimivega, to kupite in prinesete domov, ampak nemške trgovine na meji prodajo naprimer švedsko pivo. To nima nič opraviti s prostim trgom. Gre le za to, da se izognejo trošarinam, ki so uveljavljene na podlagi zdravstvene politike. Po mojem mnenju ne bi smeli imeti tega, da se prodajo tako ekstremne količine alkohola le zato, da se eh, izogne obdavčevanju. Morali bi tudi zapreti vrzeli v davčni zakonodaj. Ampak, ko pride do politike na področju alkohola, zaenkrat nismo storili nič. Ni torej smiselno, da ljudje prevažajo ogromne količine alkohola med državami samo zato, da se izognejo plačevanju trošari. In sploh ne gre za to, da bi ljudje želeli kupovati nemško pivo, kupujejo švedsko pivo sam podpiram resolucijo in sem se za njo zauzemal. Moram povedati, da so bila pogajanja zelo plodna in delo je bilo upravljeno odlično. No pa še nekaj, trženje in oglaševanje alkohola. Evrops, obstaja evropsko pravilo, da se alkohol lahko oglašuje na televiziji le zvečer. Švedska ima tu zelo stroga pravila in potem podjetja s sedežem v Združenem kraljestvu oglašujejo na Skandinavi in ti bi morali poznati švedsko občinstvo, ampak se ponovno želijo izogniti pravilom. Švedska vlada se potem lahko pritoži vlade Združenega kraljestva in potem to poskušajo urediti med seboj, ampak postopek zdaj je zelo obremenilen. Določeni sodni primeri tečejo že več let in zaenkrat še ni nič zgodilo. Ta postopek je po mojem mnenju treba poenostaviti. Morali bi zagotoviti logiko, če nekdo oglašuje v določeni državi, bi morali slediti pravilom v tisti državi in upoštevati eh, publiko. Če državi mejita ena na drugo in nekaj oglaševanja slučajno se predvajati tudi v drugi državi, to je nekaj drugega. Ampak tu, ogla, tu je cilj oglaševanja spodkopati določena nacionalna pravila. Morali bi se strinjati vsaj glede tega, da ne spodkopavamo dela drug drugega, ko gre za boj proti alkoholu. In verjemite mi, Švedska je bila okoli leta 1701 najrevnejših držav v Evropski uniji mi smo uvedli tako zelo stroga pravila, ker je bilo naše prebivalstvo pijano 24 ur na dan. Tako, le tako so lahko preživeli grozno življenje, ki so ga živeli. To je bil eden izmed razlogov, zakaj imamo tako stroga pravila in s tem smo uspeli eh, našo državo spremeniti v veliko boljšo državo. Težava alkohola ni stara. To obstaja v vsaki državi posebej. Sam sem navedel nekaj primerov iz moje države članice, ampak gotovo vsi poznate veliko težav v svoji državi članici. Vsi vemo, da mladi ne bi smeli popivati, da nosečnice ne bi smeli alko piti alkohola, da uživanje alkohola povzroča škodljive učinke za zdravje. Ampak tega se vsi zavedamo, ampak eh, nič pa konkretnega ne storimo. In Vseeno bi se morali tega zavedati. Morali bi se zavedati tveganja in stroškov, ki jih to prinese. Prav tako eh, naj ne bi imeli označevanja kalorij v alkoholu. Ampak zakaj ogromno ljudi se ne zaveda, da ima kozarec vina sedemkrat več kalorij kot kozarec eh, brez, brez alkoholne pijače, soka? Eh, mislim, da, mor, da nas čaka še kar veliko dela, se vračujem, ker sem govoril tako dolgo, ampak eh, vseeno sem želel vse to povedati. Ja, no, mi imamo zelo priljubljen rek, tisti, ki eh, pride pozno oziroma nekoliko zamudima, potem največ zapovedati. Hvala lepa. Gospa Jana Kodakis. Ja, sama bom nekoliko krajša. Švedski poslanec ste, kaj ne? Aha, nacionalist, dobro. Eh, industrija, nevladne organizacije in vlada želijo zagotoviti celovito strategijo in dobrodošlo je, da smo zdaj uspeli oblikovati omenjeno resolucijo in ki so se pridružile vse politične skupine. Ni dvoma o učinkih alkohola na zdravje ter nevarnostih, ki jih prinaša ne le za ljudi, ki prekomerno pijejo, tu moramo podariti prekomerno, temveč tudi za učinke, ki jih ima na druge na primer vožnja pod vplivom alkohola. Strategija EU je zasnovana tako, da bi pomagala nacionalnim vladam pri ukrepih za zmanjšanje škode, ki jo povzroča alkohol. Mislim, da moramo biti zelo jasni, da Evropska unija sama po sebi ne more storiti ničesar, lahko pa pomaga pri oblikovanju nacionalnih strategij. Vem, da zelene nekoliko skrbi vpliv ki, bi jih, ki jih bo imel Evropski forum o alkoholu. Meni pa se zdi ravno nasprotno. Mislim, da moramo z njimi sodelovati in jih vključiti v naše delo, v naše potovanje, ne pa da jih poskušamo izključiti. Sama si želim, da bi z njimi sodelovali in da bi dosegli eh, bolj ustvarjalne rezultate in močnejše poročilo imam določene pridržke glede načrta za vse države članice, saj se mi zdi to področje, kjer imajo države članice svoje pristojnosti. Govorim na primer o izdajanju dovoljen. Prav tako ne bi bila zadovoljna z minimalnimi stopnjami oziroma ravnmi cen. V Evropi enostavno ne moremo uporabljati načela en pristop ustreza vsem. Drugače pa resolucijo močno podpiram. Eh, predloge sprememb bo še treba preučiti in upam, da se bomo lahko eh, dogovorili in zagotovili še močnejše poročilo. Hvala lepa, gospa Andersen je naslednja. E- Hvala. Pozdravljam resolucijo o strategiji o alkoholu v EU. Z, mislim, da moramo podpirati ukrepe za izboljšanje osveščenosti eh, glede piti alkohola, posebej med mladimi. Pri nas na Irskem se na socialnih medijih pojavlja velika navdušenost nad alkoholom. Eh, na socialnih omrežjih se pojavljajo slike, ki prikazujejo mlade oziroma posameznike, eh, ki uživajo velike količine alkohola in tisti, ki je potem izbran naslednji, mora preseči tistega oziroma tisto količino alkohola, ki jo je popil prejšnji. To vključuje velike količine žganih pijač, koktejlov in tako naprej. Eh, več tisoč mladih sodeluje v tej igri med, na Irskem in v Združenem kraljestvu, ampak žal sta v preteklih nekaj tednih dva mlada moška izgubila življenje zaradi tega. Treba je storiti več glede kulture popivanja, ki je postala priljubljena predvsem med mladimi, vendar pa ne samo med mladimi. Naprimer v Belfastu so morali prejšnji teden 60 mladih zdraviti zaradi prekomerno zaužitega alkohola. To še opozarja na nujnost tega problema. 110 smrti na Irskem je vsakih, vsak mesec. Uh, torej na Irskem vsak mesec umre približno 110 ljudi zaradi uživanja alkohola, družbo pa vsak mesec uh, to stane nekaj tisoč evrov. Tako da sama močno podpiram vse ukrepe, eh, ki ste jih opisali v resoluciji za strategijo alkoholu. Hvala. Stören, eh, Smem zmotiti vaš telefonski pogovor? Telefonat stören, müssen uns nur Bescheid sagen. Gut. Eh, če smem, potem me morate samo obvestiti. Gospod Borsan je naslednji. Kolege, <laughs> here I am. <laughs> E, htjela bih samo u par riječi izraziti svoje zadovoljstvo što danas... Hvala lijepa. Želim povedati samo nekaj besed e, o tem kako zadovoljna sam s to temo. Mislim da je to zelo pomembno, kaj ti prekomerno pitje je pomemben problem. Ne samo v Evropi, ampak tudi drugod po svetu. Prekomerno uživanje alkohola je prisotno povsod, In uh, posledica tega je, da jedra moških alkohol predelajo oziroma presnujejo mnogo prej kot uh, eh, jedra žensk. In uh, ženske zato prej postanejo kronične uživalke alkohola. Zato je za ženske boj z alkoholom še težji. Vendar upoštevati moramo nekaj dejstev. Naprimer, pitje je bolj prisotno v družbah z višjimi prihodki. Ljudje, ki ne zaslužijo veliko, pa bodo bolj prizadeti zaradi uživanja alkohola. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi začeli izvajati politiko, ki bo začela reševati te velike razlike med različnimi socialnimi skupinami. Sistem zdravstvenega varstva mora to upoštevati in sprejeti ustrezne korake. Vendar politika boja proti uživanju, prekomernemu uživanju alkohola mora vključevati več elementov, naprimer izobraževanje, socialno varnost, gospodarske politike, politike glede potrošnje in vključiti mora tudi civilno družbo ter gospodarske operaterje. Strinjam se s tistimi kolegicami in kolegi, ki so pozvali komisijo, da pripravi strategijo na tem področju in sama bom vložila nekaj predlogov sprememb, zato da bi ta resolucija bila še boljša. Mislim, da je treba zagotoviti spremembe, kajti, kakor smo že slišali, je bil zadnji dokument eh, predstavljen leta 2006 pred krizo. Zadeve so se sedaj spremenile, zaradi krize seveda. Uživanje alkohola je sedaj večje in to pomeni večje pomisleke za zdravje. Hvala, Petr Lizeč. Ja, hvala lepa res moramo pozoriti na to, da ima vse večje uživanje alkohola dramatične učinke na prebivalstvo. Gre za uničenje življenskega sloga, uničenje družin, zlorabe oziroma eh, neplačevanje davkov pri alkoholu in tako naprej. Vsem tem so kolegi že govorili. Krisu eh, Davisu eh, moram ugovarjati, ko je rekel, da kanabis še nikoli ni povzročil smrti nekoga. No, in tudi Karl Schlitter je spregovoril o tem. To stoodstotno znanstveno še ni dokazano, ampak eh, nekatere študije kažejo na to, da bi lahko tudi uživanje kanabisa vodilo naprimer v, eh, v duševne bolezni in podobne škodljive učinke. Ne moremo reči, da to sploh ni škodljivo. No, ampak zdaj govorimo o alkoholu. V ILS e smo imeli obsežno razpravo včeraj o tem. Nekaterih kolegov in kolegic danes eh, ni na tem sestanku, tako da bom sam prevzel besedo. Moramo paziti tudi na načelo subsidijarnosti. Ko, tudi ko govorimo o različnih tradicijah in različnih kulturah v državah članicah kolege in kolegice bi upozoril, da ne govorimo o strategiji o alkoholu. Ta, nas, eh, ta dokument ima zelo specifičen naslov. Gre za strategijo za boj proti zlorabi alkohola. No, naprimer pri tobačnih proizvodih smo dosegli določene odločitve in potem so nam očitali, zdaj želite urejati vse in na koncu se boste lotili še alkohola. Tobačni proizvodi dokazano eh, vodijo v škodljive učinke za zdravje. Ampak pri alkoholu je malce drugače. Če alkohol uživate v zmernih količinah, ki so za ženske in moške malce različne, ampak torej, če uživate eh, manjše količine alkohola, naprimer pet kozarcev na teden, si lahko življenje dejansko podaljšate in si ne povzročite zdravstvenih težav. Zato moramo govoriti o zlorabi alkohola in boju proti zlorabi alkohola z ustreznimi ukrepi. E, stališče, uradno stališče ELS še ni znano, kako bo z označevanjem. Pri označevanju živil in prehranske vrednosti smo gotovili, da moramo doseči še kompromis morda označevanje v nekaterih primerjih ni povsem ustrezno, ampak po mojem mnenju bi že morali v določeni obliki opozoriti, da alkohol vsebuje določeno količino kalorij. Morda bi prevzeli predlog iz Francije, ki se v Nemčiji že izvaja, da se opozori na nevarnost, eh, ki obstaja za nosečnice, če uživajo na alkohol. S tem se lahko škodi še nerojenemu otroku. To je povsem jasno. In glede tega bi lahko tudi na evropski ravni uvedli ustrezne oznake, da opozorimo na to vsem jasno in eh, znanstveno dokazano dejstvo. Hvala lepa, gospa Susa. Hvala lepa. Eh, želim pozdraviti donošenje ove rezolucije in v glavnem se slažem s. Hvala lepa. Zelo bi pozdravila rezultate resolucije. Strinjam se s poročevalci. Uh, Druga in alkohol so dejavniki, ki uživajo ne samo na eh, družino, temveč tudi na družbo. Slišali smo, da v zadnjih nekaj letih uživanje alkohola narašča in k temu je gotovo prispevala tudi kriza. S tem se uničujejo družine, ampak če so podatki točni, potem alkohol uporablja povzroča 60 kroničnih bolezni. Trošijo se milijarde evrov eh, za socialne stroške, ki jih povzroča alkohol. 9 milijonov otrok živi v družinah, eh, ki jih je uničil alkohol. Tako da mislim, da je res čas za ukrepe. Moramo podpirati komisijo, da čim prej oblikuje akcijski načrt gre za zelo pomembno eh, področje in mislim, da lahko resolucijo s nekaterimi predlogi sprememb še izboljšamo. Vsi vemo, da je to v pristojnosti držav članic, da obstaja načelo subsidijarnosti, da uživanje alkohola eh, je povezano tudi s mm, različnimi navadami v različnih državah. No, vsi poznamo različne pasove, ki, na katere je razdeljena Evropa, naprimer pivski pas v srednji Evropi, eh, pas žganih pijač v južni Evropi in tako naprej. Ampak če se vse to eh, združi, potem je to za Evropo lahko pogumno. No, akcijski načrt in resolucija mora biti takšna, da bo državam članicam pomagala vendar pa vseeno ne smemo misliti, da lahko vse določimo na evropski ravni in da bodo vse to države članice tudi izpolnjevale. Jasno pa je, da moramo eh, pregledati, ponovno pregledati strategijo in od nas je odvisno, kako bomo prispevali k tej zadevi. Hvala. Hvala, predsedujoči resolucija o kateri razpravljamo je res odlična. Potrebujemo evropski akcijski načrt za to, da zmanjšamo škodo za zdravje, eh, kar je povezano z pretirano uporabo alkohola. Komisija bi morala čim prej predložiti akcijski načrt za to, ker um, alkohol povzroča 60 eh, kroničnih eh, bolezni na, uh, in neuropsihiatričnih patologij, bolezni na prebavilih in na drugih uh, organih moramo predvideti eh, tudi ustrezno kampanjo eh, obveščanja, predvsem namenjeno mladim, kajti ravno mladi zaradi zlorabe eh, alkohola so potem upleteni v res katastrofalne prometne nesreče omenjena omenjena je bila škoda ki jo povzroči alkohol pri nosečnicah moramo se boriti proti nezakoniti trgovini z alkoholom in moramo si prizadevati skupaj z državami članicami tako kot je poudaril tudi so poudarili določeni kolegi kajti alkohol je res prava šiva božja na socialni ravni in to za vse države članice. Želim pa vsekakor povdariti, eh, in to je povdaril že kolega pred mano, eh, da Vsekakor, vse to uh, ne sme temeljiti samo na prepovedih, ampak hkrati moramo tudi izobraževati uh, ljudi, uh, kar zadeva ustrezno uravnoteženo uporabo alkohola. Kajti mnoge znanstvene študije so že podarili, da zmerna in zavestna uporaba alkoholnih pijač, kot naprimer e, rdečega vina, uh, Eh, so, eh, pač, eh, je pač taka, da doprinaša bistvena hranila v uravnoteženi dieti, kot naprimer v mediteranski dieti. Zaradi tega bom jaz uložil nekaj predlogov sprememb. Hvala. Hvala, Karl Heinz Florenc. Hvala lepa. Seveda se tudi sam strinjam z vsemi pomisleki, ki smo jih slišali okrog alkohola. Gospod Peter Liza je to lepo opisal in tega ne smemo postavljati pod vprašanje. Ampak, kolegice in kolegi, ali moramo res v Evropi vse regulirati? Tobak je sicer drugačna tema, ampak ali bomo sedaj res začeli z vinom? Če želite to razložiti svojim državljanom, potem res želim biti zraven, ko boste to poskušali razložiti svojim državljanom namreč. Rim, Helsinki, Berlin, kjerkoli že, ljudje so različni. In še nekaj, verjetno sem najstarejši in ne, ne želim biti neki moralni apostol, ampak uh, starši imajo tudi vlogo tukaj, mar ne? Zakaj moramo mi vse urejati? Tega ne smeš, tega ne smeš, tega ne smeš? Ne, ne želim staršev um, staršem pustiti prostih rok. Ne smemo mi urejati vsega. Starši morajo otrokom razložiti, kako in kaj. Sam imam velike pomisleke tukaj. Če bomo komisiji dali nalogo, potem bomo morda sprožili snežno kepo, ki je kasneje ne bomo več mogli ustaviti. Sam sem tukaj zelo skeptičen in države članice morajo prevzeti tukaj svojo odgovornost. Eh, eh, hvala lepa. No, mislim, da je zelo pomembno, da vsega ne gledamo samo črno ali belo. Eh, alkohol je droga, lahko rečemo, ki je legalna in potem imajo vsak, vse države članice zelo specifične izkušnje, kako ravnati na tem področju vemo, da, uh, je bil v da je bilo v Skandinaviji uživanje alkohola v preteklih stoletjih zelo visoko in da so bili zato uvedeni zelo strogi ukrepi, ampak uh, obstajajo druge države z drugimi tradicijami. Te razlike, ki v, Evropi, v Evropski uniji obstajajo, moramo upoštevati. Karl Heinz je govoril o tem in zdaj ne smemo suriti napake, da bi eh, strategijo alkoholu izdelali z zelo specifičnimi ukrepi. Je pa to področje, o katerem moramo razpravljati, moramo deliti svoje izkušnje in mm, ugotoviti, kako zaustaviti zlorabo alkohola v Avstriji je zloraba alkohola drugačna kot v Angliji ali na švedskem, saj so tudi kulture uživanja alkohola drugačne. Torej, države so si zelo različne med seboj. V nekaterih državah se eh, popiva predvsem ob vikendih, v drugih državah pa se pije zmerno cel teden. Alkohol uživajo mladi, starejši, vsi in da bi zdaj lahko uvajali neke skupne ukrepe, ki bi bili ustrezni za vse, je zavajajoče. Mi lahko uh, razmislimo o tem, kako lahko države članice izvajo svoje nacionalne strategije in o tem lahko razpravljamo na evropski ravni. Zdaj o tem razpravljamo pred volitvami, morda to ni tako zelo pametno. Najprej urejamo tobačne izdelke, zdaj alkohol in tudi to moramo ohraniti v mislih. Uh, lahko razmišljamo o tem, kako bi preprečili zlorabo alkohola v različnih ciljnih skupinah. Problem obstaja pri pitju alkohola pri mladih. Po mojem mnenju je to velik problem. Veliko mladih, ogromno mladih pije zelo veliko alkohola uh, med vikendom in nekateri se dejansko opijejo do nezavesti. In zdaj, eh, kaj bo tu potrebno osveščanje, kaj drugega, ne vem, ampak gotovo moramo razmisliti o tem, kaj storiti, če se 13-letnica napije do nezavesti in jo potem treba odpeljati v bol bolnišnico za vikend. Torej, mladi, to je ena skupina, nosečnice, to je druga skupina. Če nosečnica uživa alkohol, to lahko škoduje še nerojenemu otroku. To moramo ohraniti v mislih. Potem še uživanje alkohola oziroma vožnja pod vplivom alkohola. V Avstriji imamo za to stroge kazni, ampak eh, ne vem, ali s tem vedno dosežemo cilj. Torej, morda bi lahko o tem razmislil tudi za druge države članice. Torej, politika ničelne tolerance do alkohola med vožnjo. Kar pa se tiče označevanja. Eh, po mojem mnenju ni smiselno, zakaj ne bi označevali prehranske vrednosti tudi pri alkoholnih pijačah. Veliko ljudi se ne zaveda, koliko kalorij zaužije pri eh, pitju enega kozarca vina, piva ali česarkoli podobnega. Tu bi Evropska unija lahko prispevala. Mislim, da bi na dolgi rok eh, postopali pravilno, če bi to zagotovili. Hvala lepa. Gospa Šaldemoze, naslednja. Eh, Hvala lepa. Naj izrazim podporo uh, kar zadeva potrebo po razpravi o strategiji eh, za boj proti alkohol, zlorabi alkohola v Evropski uniji. Lahko začnemo čisto pri eh, manjših stvarih. Imamo določen trg z alkoholom v Evropski uniji, kjer lahko alkoholne pijače eh, tržimo čez mm, mejo in že to terja. Mm, potreb, oziroma postavlja potrebo po neki skupni opredelitvi. Tudi recimo, kar zadeva ustrezno označevanje eh, alkohola, ki se ga prodaja v Evropski uniji. In torej, že to bi bila dobra zamisel. Zato soglašam eh, s tem, da potrebujemo tako razpravo in ne mislim, da bi to lahko še eh, spodbujalo euroskepticizem. Imamo enotni trg in torej moramo imeti skupna pravila. Zato. Wir bekommen gerade Besuch. Eine Besuchergruppe. Äh, eh, voilà, no. Uh, gospod Mario Pirillo je pripeljal skupino obiskovalcev na sestanek našega odbora, jaz pa vas prav prisrčno pozdravljam. No, mislim, da ste se vsi posedli dobro. Zdaj pa lahko damo besedo predstavniku komisije. Kdo bi rad spregovoril? Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim odboru, uh, ker je uložil to resolucijo Namreč, ako, eh, tako kot so izpostavili številni člani tega odbora, obstaja eh, res zelo veliko vprašanje, ki je povezano z zlorabo alkohola v Evropski uniji. Imamo veliko dimenzij, ki presegajo zgolj uporabo in uživanje alkohola. Zato pozdravljamo podporo parlamenta, zato da bi razvili ustrezne politike na tem področju. Pomembno je eh, izpostaviti pomembno ulogo, ki eh, jo imajo eh, države članice pri izvajanju strategij doslej. Kajti iz razprave sem imel občutek, da smo morda nekoliko pozabili na ta aspekt. Sama strategija je privedla do vzpostavitve nekega odbora za nacionalne politike na področju alkohola, In eh, v zadnjih letih eh, države razpravljajo o različnih pogledih, o praksah znotraj tega odbora in v povezavi tudi z vsemi temami, ki ste jih vi omenjali v tej razpravi. To pomeni, da je ta odbor pomembno orodje. To je to potrebno upoštevati v trenutni strategiji in v potencijalni prihodni strategiji. Kar je tudi pomembno omeniti je dejstvo, da um, ta odbor trenutno dela na nekem akcijskem načrtu, ki naj bi se osredotočil na posebno področje. To je vprašanje eh, pač pretiranega pitja med mladimi ob vikendih, binge binge drinking in eh, kako bi lahko pomagali državam članicam, da a, eh, omejijo ta problem na nacionalni ravni. Ampak to ni edini pristop. Eh, hkrati smo sprožili tudi skupne ukrepe med državami članicami za to, da bi uh, spodbudili države članice uh, k temu, da razmislijo, na katerih področjih bi lahko vzpostavili skupno ukrepanje. Torej, eh, res v zvezi s to resolucijo uh, lahko povem, da to bo podpora za prihodne strategije in to bo dobra osnova za nas, za to, da sprožimo razprave z državami članicami v odboru, kjer so zastopani nacionalni organi v uh, luči možne, obli, možnega oblikovanja prihodnjih strategij. Und dann nehme ich nochmal Anlauf. Hvala lepa, zdaj pa bi še sam nekaj spregovoril po vseh prispevkih kolegov. Najprej bi prisrčno pozdravil skupino obiskovalcev Marija Perila v Evropskem parlamentu, torej pri nas. Upam, da je bilo zdaj to tudi pretolmačeno v italijanščino, torej prisrčno dobrodošli. Kmalo bo prišla še druga skupina. To so mi pravkar povedali. Dobro zdaj smo prišli do konca razprave in zdaj se moramo pogovoriti o sprejetju ustnega vprašanja. Kdo je za? Petr Lize ni, skleda. Je? Je, dobro. Je kdo proti? Vzdržani? Dobro, ustno vprašanje je tako sprejeto. Časovni rok za predaj predlogov sprememb je 17. februar, 6. marca bomo o tem glasovali v našem odboru. Na aprilskem plenarnem zasedanju pa bomo glasovali tudi o tem, kot tudi o večini drugih zadev. Zdaj pa še nekaj v zvezi z nanomaterjali, to je točka 8 na dnevnem redu in kot prvi bo dobil besedo kolega Šliter. Uh, Hvala lepa. Zahvaljujem se vam, da se lahko danes pogovorimo tudi o tej temi. Mnogi kolegi pač a, menijo, da v zvezi s temi delegiranimi akti a, sicer a, je predlog a, označevanja nanomaterialov a, nekaj pozitivnega, ampak v delegiranih aktih opažamo, da to bi veljalo samo za nove nanomaterijale, ne pa za tiste, ki, že, a, ki so že v uporabi. Če si ogledamo zgodovino stališča parlamenta v zvezi z označevanjem nanomaterijalov, da um, že v poročilu iz leta 2009 vse politične skupine so povdarile, da to je bila dobra zamisel, dober pristop, potem pa smo imeli kozmetične izdelke, druge izdelke in recimo v tistem primeru smo se spraševali, samo če bomo imeli novo kemikalijo uh, in bo nanomaterial, potem bomo to uh, označevali, uh, drugače pa ne. Zaradi tega zdaj temu nasprotujemo, kajti vsi smo prepričani oziroma vsi smo mislili in to je bilo tudi dogovorjeno s svetom in nihče med razpravami ni nikoli nikoli omenjal, da eh, če bo prišlo do, novega, eh, do uporabe novega nanomaterijala, da tega ne bo potrebno eh, omeniti v označbi. Ne, nas, nasprotno. To je glavna, glavna osnova za nasprotovanje. Potem, če si ogledamo tudi različne študije, potem ugotovimo, da to bi bilo mogoče samo pri določeni stopni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 Eh, v resnici pa ugotavljamo, da bi lahko uporabili celo eh, določene nanomaterijale, ki bi bili veliko cenejši v primerjavi s preteklostjo. Ampak postavitev praga pri 50 odstotkih, kot je storila komisija, to je res nekaj čudnega. Namen označevanja ni to, da eh, opredelimo tveganje, nevarnost, ampak enostavno namen je, da obveščamo potrošnike. Ko dodamo nanodelce namenoma, potem a, potrošniki morajo to vedeti in to moramo povedati. Zato 50 odstotni prag ni ustrezni prag. Naprimer, če bi zapisali 10 odstotkov, kot je predlagala EFSA, naprimer, potem verjetno bi zajeli veliko širši delež takih proizvodov. Ali je to težko izračunati, ali je to drago? Ne. Ali je težko nadzorovati? Ne. Torej ni nikakršnih tehničnih razlogov, zaradi katerih bi morali imeti prak 50 odstotkov. Od ni cela 15 eh, do 50 odstotkov to je odločitev politične narave, ne pa gospodarske narave. In zaradi tega deset odstotkov tako kot predlaga efsa je verjetno logični kompromis ki ga lahko sprejmejo vsi od komisije do sveta do parlamenta deset odstotkov bi eh, lahko eh, omogočil eh, da zajamemo večino izdelkov torej to sta dve osnovni podlagi za naše nasprotovanje in mislim da sem s tem izčrpal vse kar sem želel povedati številne skupine to podpirajo hvala Euh, hvala predsedujoči jaz sem eh, tudi sopodpisnica tega eh, predloga preden se eh, spustim v vsebino naj se zahvalim šliterju Eh, ker je eh, dejansko ponovno postavil na mizo to pomembno vprašanje in naj povem še nekaj več. Pre, eh, po množičnim glasovanjem prejšnji teden, kar zadeva označevanje porekle vseh vrst mesa, ugotavljamo, da prihaja določenega razhajanja med nami in svetom in komisijo, kar zadeva preglednost označevanja različnih izdelkov. Karl Schlitter je dejansko obnovil vse glasovanje, glavne razloge, zaradi katerih nasprotujemo tem delegiranim aktom, kajti tukaj pride do nespoštovanja pravil v zvezi z pravico do informiranja in obveščanja potrošnikov. Ni nikakršnega razloga, zaradi katerega bi, eh, morali, bi lahko aditivi bili izključeni eh, iz eh, teh eh, pravil. Eh, naša, naši argumenti so zelo jasno eh, zastavljeni in razloženi. Eh, če bomo sprejeli te spremembe, bomo izpraznili vsebine, eh, vsa ta pravila. Torej, če eh, pač želimo ustrezno eh, razmisliti o argumentih, ki jih navaja industrijska panoga, pravzaprav, če ni torej nobene posebnosti v novih aditivih za nanomaterijali, potem zakaj ne bi tega konkretno navedli. In zaradi tega mi zahtevamo čim večjo preglednost. Kolega je že omenil, omenjal, da a, tudi vsi ostali svežni, tudi v zvezi z kosmetiko, a, a, tudi tamle smo zelo ustrajali na a, vprašanju nanomaterjalev, zato ni razloga za to, da bi stopili korak nazaj. In potem še nekaj, kar je pomembno. Zakaj teh 50 odstotkov, zakaj ne 10, 10 odstotkov, tako kot priporoča tudi agencija e, EFSA. In torej ni nikakršnih tehničnih razlogov za to in a, e, mislim, da zdrava pamet prosim pravzaprav je na naši strani. Hvala, Julie Gerling. Thank you, Chairman. Um, Hvala, predsedujoče. To je zahtevna resolucija. Težko je eh, priti do nekega zaključka, kajti imamo različne argumente za in proti. Sicer lahko sklenemo, da podpremo, hkrati pa morda eh, vsi argumenti niso najbolj trdni. Naša skupina ima nekaj eh, dvomov in smo torej eh, precej previdni. Vprašanje za nas je pač to, da ko si ogledamo argumente proti pragu 50 odstotkov, kar je vključeno v opredelitvi komisije, potem eh, mislim, da je vse skupaj nekoliko prenaivno zastavljeno. Predlog, da uporabljamo 50 odstotni prag, je bil podan v okviru varnosti, ne pa v kontestu vprašanja eh, označevanja proizvodov. Namen uredbe je to, da zagotovimo potrošnikom informacijo v zvezi z prisotnostjo nanodelov, izdelcev ne pa v zvezi z varnostjo eh, prehranskih izdelkov. Zato, da to bi lahko veljalo samo. Če bi torej to vključili v splošno definicijo, ne bi dodali nikakršne informacije za potrošnike. Prejeli smo informacije iz različnih krogov in eh, to smo skušali združiti in povezati in torej sem ugotovila, da testiranje ni sposobno natančno ugotoviti, kolikšen je odstotek nanomaterijalov v določenem izdelku. In eh, torej eh, nekje je pač tudi zapisano o pomankanju eh, informacij. Potem, kar je vredno storiti, je to, da testiramo in poskusimo ugotoviti, v katerih primerjih lahko velja prah 10, 20, 30 do 50 odstotkov. Trenutno pa ne razpolagamo še s temi laboratorijskimi eh, informacijami in torej zahtevati tudi označevanje na tej podlagi bi bilo nekoliko preuranjeno v zvezi z vprašanjem, da eh, tega, eh, kar predlaga komisija, da bi izločili eh, prehranske aditive, moram reči, da razumem tudi ta argument, kajti kot potrošnica, recimo, da kupim pač kosmiče in kar naenkrat vidim, da se pojavi nova definicija sestavin, ampak nič ne se ne spremeni v splošni sestavi. Mislim, da bi to lahko mi povzročalo nepotrebne dvome. In torej vidim v tem določeno logiko, ampak hkrati pa razumem tudi stališče gospoda Šliterja, ampak to, kar zatrjuje gospod Šliter, ni točno to, kar je zapisano v uredbi, zato um, lahko podprem samo deloma te resolucijo, ne pa uh, resolucije v celoti. Zato mislim, da bomo glasovali poti. Chris Davis. Briefly, chairman, I, I build on Julie Gerling's comments. Um, I'm probably... Lepa, Mi podpiramo to nasprotovanje, mislimo, da bi potrebovali ustrezno označevanje, ampak vprašanje se postavlja pri, vpraš, pri eh, pragu. Kaj je praktično, kaj je stvarno? To je bistveno vprašanje. Ja, Hvala, sedaj pa komisija. Eh, äh, no, potem sem vas narobe razumel potem sedaj gospa Šaldermozer in potem komisija. Ja, kolegica ni prisotna, torej eh, v sku, o, imenu skupine socialdemokratov naj povem, da podpiramo to resolucijo in nasprotovanje iz razlogov, ki jih je že omenil gospod Šliter, kar bi želeli izvedeti od komisije naslednje. Zakaj so izbrali drug prag v primerjavi s tistim, ki ga priporoča EFSA? Eh, kateri je razlog za to? Vsekakor naj povdarim, da podpiramo to nasprotovanje. Hvala. Vielen Dank. Und jetzt die Hvala, komisija. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, tukaj zastopam našega direktorja danes. Godgovori bomo angliščini. Um, Tudi kar zadeva ti dve točki, ki jih je obnovil gospod Šliter kot ključna elementa v tej resoluciji, torej um, izjema za uh, aditive in pa prag, naj odgovorim takole. Kar zadeva izjemo, ki jo predvidevamo za določene aditive v delegiranih aktih, naj povem, da to ni splošna prepoved za vse aditive oziroma um, splošna izjema, ampak predvidevamo, da bomo izključili samo določene aditive, ki so zajeti v seznamu. Ampak ne bomo vključili vseh novih aditivov, ki uh, bodo vključeni v nove proizvodne procese se pravi, da ne bomo pokrili čisto vseh novih aditivov. Naprimer, instant kava vsebuje eh, od leta 1966 tudi mm, določene delce silicija. Se uporablja torej ta eh, material ampak nočemo povzročati zmede med potrošniki. In torej, če bi eh, dodajali določene informacije, bi to zavedlo uh, potrošnike, medtem ko dejansko uh, to, uh, ta prehranski izdelek uporabljajo v čisto popolnoma enaki obliki že zelo dolgo. Potrošnik ne bi bil sposoben potem opraviti neke utemeljene izbire in torej menimo, da. To eh, pojasnjevanje v definiciji presega namen uredbe, ki želi zagotoviti smiselne informacije za potrošnike in preprečiti to, da bi zavajali potrošnike. Kar pa zadeva prag, ta 50-odstotni prag je skladen z definicijo nanomaterialov, ki je zajeta v eh, relevantni uredbi. EFSA je komisiji svetovala leta 2012 in predlagala, da bi lahko razmislili o nekem pragu, ki naj bi bil nižji od 50 odstotkov, ampak v uh, okviru ugotavljanja varnosti, kar zadeva prag. Smo eh, bili v stiku z našim skupnim raziskovalnim centrom in smo naše besedilo oblikovali na podlagi eh, mnenja, ki smo ga prijeli od njih. Nismo eh, torej sprejeli deset odstotnega praga, glede na to, da pač menimo, da to ni enostavno izvedljivo na podlagi mnenja skupnega raziskovalnega eh, centra. Eh, prag, ki bi bil izpod 50 odstotkov, bi eh, lahko težko izvajali oziroma uresničevali v praksi. Obsoječe metode analiziranja in testiranja in ugotavljanja delcev nanodelcev. Te metode ne omogočajo um, dejanskega zanesljivega ugotavljanja prisotnosti v izdelkih, če eh, bi se odločili za prak, ki bi bil izpod 50 odstotkov. To izhaja iz mnenja skupnega raziskovalnega centra. Tako kot sem povedal, mi ne nasprotujemo v principu nekemu pragu, ki bi bil izpod 50 odstotkov, tudi ne nasprotujemo v principu načelu 10 odstotkov. Toda Ehm, pač eh, to bomo lahko upoštevali in to smo tudi zapisali v delegirane akte, ehm, da bomo lahko eh, eh, zniženje praga upoštevali ob morebitnem razvoju in uveljavitvi novih metod testiranja. Ne glede na to, kako bo določen prag pri desetih ali petdesetih odstotkih, vsekakor varnost mora zagotavljati EFSA, in torej jo zagotavlja ustrezna relevantna zakonodaja. Torej ne bomo dovolili prodaje določenega izdelka, če ni varen, ampak ne glede na to, kako bo zastavljen prak. Torej naj zaključim komisija meni, da nismo z delegiranimi akti presegli pristojnosti in pooblastil, ki so nam bile podeljene in da nekako ne posegamo negativno na področje obveščanja potrošnikov in varnosti prehrane. Hvala, Chris Davis, Karl Schlitter. Hvala lepa, torej komisija je povdarjala, da se varnost potrošnikov zagotavlja, da eh, eh, prag izpod 50 odstotkov ni eh, konkretno izvedljiv. Ne vem, če imamo že zaokroženo stališče okrog tega, ampak zakaj sploh sprejemamo zakonodajo, če jo potem ne moramo izvajati. Zastavlja se mi torej ta dvom in to je tudi morda ustrezen razlog za nasprotovanje. Kako se lahko odzove na to komisija? Gospod Šliter. Well, uh, what... Ne vem točno, kaj mislite, ko trdite, da uh, izjema ne pokriva nič drugega kot samo tole, gledajte. Sem, to je seznam Evropske unije. Kar nekaj je tega, kaj ne? Torej, če eh, vi trdite, da če se spremeni oblika, če vzamemo E7, to ena ali pa nekatere druge aditive, eh, nekateri silicijevi oksidi in tako dalje, pa magnezijev oksid, potem ali boste razlikovali, če eh, določen proizvajalec že uporablja nano obliko tega, te snovi, eh, potem ne bo značeno, če pa nekdo v prihodnje bo uporabljal nano delce te snovi, pa bo označen. Torej, kako bi to bilo uh, neutralno z ozirom na uh, konkurenco? Uh, mislim, da je vse skupaj nesmiselno. Če je določena snov prisotna v nano obliki, potem mora biti vsekako označena, bodi si, da je že bila prisotna v preteklosti, kot da uh, je, bo prisotna v uh, prihodnje, kajti um, vsekakor vedno gre za nano obliko. Drugače ne razumem logike v, pri vsem tem. In potem pa vprašanje tega, ali je to merljivo ali pa ne, če je to izvedljivo, če je mogoče izvajati te stvari v praksi. Pred tremi tedni smo uvedli novo metodo testiranja, ki to omogoča. Eh, in tudi takrat, ko je EFSA zapisala svoje mnenje eh, in ugotavljala, da je težko ugotavljati nanodelce v določeni določenem živilu, tudi zato, ker ne vemo, za kolikšen delež je prisoten. Vsekakor najprej je treba. Najprej ugotoviti pri izvoru, katere so snovi, ki se dodajajo. In potem, če želimo zagotoviti, eh, da eh, so ti, prisotni iz, ti, ti delci prisotni izpod eh, določenega praga, potem je dovolj, da to opredelimo na določen način ali na drugi, ali pa da ugotavljamo, katere so sorovine, ki jih eh, določena a, eh, industrija, določeno podjetje kupuje za izdelovanje določenega živila. Mislimo, da je torej veliko boljši prah desetih odstotkov, kajti na tak način veliko bolj upoštevamo potrebe potrošnikov in eh, torej ne razumemo vaše logike. Hvala lepa, še enkrat komisija. V zvezi z vprašanjem Praga. Uh, Naj ponovim to, kar sem že povedal. Posvetovali smo se s skupnim raziskovalnim centrom in do danes ne razpolagamo z eh, nikakršnimi tehničnimi zanesljivimi metodami za merjenje in potem za konkretno izvajanje zakonodaje, ki bi omogočala opredeljevanje prisotnosti nanomaterijalov pod pragom 50 odstotkov v končnem proizvodu, v prehranskem eh, proizvodu. Če gre zgor za kemične eh, sestavine v določenem živilu, tamle bi celo bilo teže oceniti prisotnost teh nanomaterialov. In torej moram se eh, nasloniti na mnenju eh, naših strokovnjakov iz tega skupnega raziskovalnega centra, ki trdijo, da trenutno ni mogoče tega izmeriti, eh, če prag znižamo eh, izpod 50 odstotkov ampak eh, naj vas opozorim, da smo vključili vsekakor uvodno izjavo v delegirane akte, kjer je zapisano, da če bo prišlo v prihodnje do razvoja bolj naprednih metod za ugotavljanje prisotnosti nanodelcev, seveda smo pripravljeni se prilagoditi na te premike. V zvezi z naslednjo točko, ki ste jo omenjali in sicer, ki zadeva ta celovit seznam Evropske unije, seveda imamo več sto različnih aditivov v tem seznamu, ampak vsi aditivi niti zdaj, niti v prihodnje ne bodo prisotni v živilih v obliki nanodelcev. Ampak recimo v zvezi s tistimi snovmi, ki ste jih omenjali vi, prav čisto konkretno, razne vrste oksidov, Eh, naj povem, da eh, vsi aditivi so podvrženi ponovni oceni strani EFSA in v okviru te ponovne ocene EFSA ocenjuje tudi varnostne vidike potencijalnih nanodelcev v teh aditivih. Torej, če ta ponovna ocena bo potrdila, eh, da prisotnost določenega mm, odstotka nanodelcev lahko postavlja določeno tveganje, potem ne bomo več dovolili uporabe tiste, tiste snovi, ampak obstoječi aditivi, tisti, ki ste jih tudi vi omenjali, po, ustrezni, po ustreznem preverjanju in če bo varnost potrjena, po tem preverjanju potem eh, predvidevamo, da bodo ponavno eh, dobili odobritev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 v konkretno tudi v povezavi z velikostjo delcev, ki bodo prisotni. Če bo potem pa nekdo uh, se odločil za to, da uh, začne na, namenoma um, pač eh, izdelovati uh, nove silicijeve uh, okside, ki vsebujejo večji delež nano delcev, potem tega ne bomo obravnavali kot že obstoječi aditiv in torej v tem primeru izjema, ki uh, Eh, smo predvideli v delegiranih aktev, aktih, ne bo veljala, kajti na to bomo gledali kot na popolnoma nov aditiv, ki bo moral biti ki torej ne bo uh, zajet uh, uh, z to izjemo, ampak bo moral biti na novo proučen in bo moral biti označen na živilih kot nanodelec. Uh, in bo a, moral torej imeti ustrežno oštevilčenje v oglatem oklepaju, zatem pa bo moralo zapisati nano. Ampak če pa a, danes obstoječi aditiv obstaja, potem v tem primeru bo izjema veljala in torej se tega ne bo označevalo na živilih. Hvala. Gut, damit sind wir am Ende. Hvala lepa. Razprava je konec o tem bomo glasovali danes popovdan. Razprava je torej konec, ponavlja predsednik. Na plenarno zasedanje februar 2 bomo o tem govorili oziroma glasovali. Poslal vam znanstveni članek eh, z dne 28. januarja in eh, tam boste jasno videli, da obstaja metoda merjenja pri mnogo nižjih koncentracijah kot prej če slučajno EFSA tega še ni a, zasledila. Hvala lepa. Smo pri koncu eh, dnevnega reda za danes do povdan. Koordinatorji se bodo sestali ob 15.30 do 5. za zaprtimi vrati. Ob 5. glasujemo o tej točki in eh, številnih drugih. Dobr tek.